Kolegice in kolegi, sedite, prosim. Ali lahko sprejmemo dnevni red? V redu, hvala, dnevni red je sprejet. Pozdraviti želim predsednika Evropske centralne banke Marija Dragija. Imeli bomo prvi monetarni dialog leta 2017. Zadnjega, kakor veste, smo imeli 28. novembra. Danes bomo govorili o zapletenih in kompleksnih zadevah. Gospodarski kazalniki so pozitivni, vendar še vedno obstajajo negativni pritiski na rast evrov močju zaradi geopolitičnih dejavnikov. nova ameriška administracija sprejema enostranske politične poteze, tudi kar zadeva občutljive regulativne zadeve na področju financ. Zaradi tega moramo biti odločni ukrepati, pa tudi dobro razmisliti o tem, kaj storiti. Diferencirana integracija je lahko pomembno orodje, ampak To je treba uporabiti v okviru pravnega reda Evropske unije in metode skupnosti in to mora biti urodje za to, da bomo nadaljevali enotnost Evropske unije in da bomo dosegli ambiciozne cilje, kot je zaključitev ekonomske in monetarne unije. Nikoli ne smemo iti v drugo smer. No. Svet ECB se je odločil, da bo še naprej izvaja program odkupa sredstev tudi po aprilu 2017, 60 milijard na mesec do decembra ali še dlje. Vsekakor pa bodo s tem programom nadaljevali, dokler svet ne bo menil, da se zadeve na terenu skladajo z njihovimi pričakovanji. ECB je torej poslal jasno sporočilo, da ne bodo ogrozili zmernega, ampak eh, dejanskega okrevanja evroobmočja in da tega ne bodo izpostavili tveganjem. Prav tako pa ne bomo pustili nobenim zunanjim dejavnikom, niti geopolitičnim pomislekom, da vplivajo na našo politiko. Nekonvencionalne politike ECB-ja so zaenkrat ključno prispevale k temu, da smo okrepili finančno politiko in da smo stabilizirali cene in popraševanje na trgu. Nekaj je bilo pomislekov glede morebitnih negativnih učinkov teh nekonvencionalnih politik, še posebej kar zadeva dodatno tveganje za finančno stabilnost zaradi podaljšanja programa kvantitativnega sproščanja. In eh, prav o tem bomo govorili na tem monetarnem dialogu, tako so odločili koordinatorje. Nekaj pripravljenega dela v zvezi z tema dvema točkama smo že naredili, imeli smo prispevke. Okay akademikov, kar zadeva prvo točko. Zaenkrat še ni soglasja o tem, ali monetarna politika vpliva na premoženske balone in ni soglasja v zvezi s tem, ali mm, kvantitativno sproščanje vpliva na nacionalne politike po drugi strani pa še tudi ni dokazov za to, da je imela kvantitativna politika sproščanja negativen učinek na produktivnost. Veliko vprašanj torej, veliko pričakujemo od vas, gospod Dragi, in kar takoj izvolite besedo. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci odbora Ekon, gospe in gospodje. Vesel sem, da ste me povabili v svoj odbor nekaj dni pred 25. obletnico podpisa pogodbe o Evropski uniji v Maastrichtu. To je bila pogumna odločitev in tam smo zapisali, da si želimo nove stopnje v procesu evropske integracije. Ustavili smo temelje za ekonomsko in monetarno unijo in Evropsko centralno banko. Deset let kasneje so državljani v roke dobili evre. To je pomenilo občutno krepitev politične zaveze, ki nas drži skupaj že 60 let. Preprosto je podceniti moč te zaveze, ampak s tem bi spregledali napredek, ki smo ga dosegli. Imamo skupno valuto in to pomeni, da smo stkali vezi, ki so preživele najhujšo gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni to je bil tudi razlog, zakaj smo začeli z evropskim projektom na samem začetku, da ostanemo združeni v težkih časih. Kajti takrat se je najlažje obrniti proti sosedom ali iskati rešitve na nacionalni ravni. Vendar, cilj ekonomske in monetarne unije mora biti, da poskušamo doseči ekonomski in socialni napredek, kakor je bil namen podpisnikov Maastrichtske pogodbe in zato potrebujemo vzdržno rast in oblikovanje novih delovnih mest. Trenutno smo priča krepkemu okrevanju in to je dobrodošel korak na poti k cilju. V zadnjih dveh letih se je BDP na prebivalca povečal za tri odstotke v evroobmočju in to je dobro v primerjavi z drugimi večjimi naprednimi gospodarstvi. Gospodarska klima je na najvišji ravni v petih letih. Stopnja brezposelnosti je padla na 9,6 odstotkov. To je najnižja stopnja od maja 2009. Razmerje javnega dolga in BDP pada že drugo leto zapored. To so koraki v pravo smer. Ampak to so samo prvi koraki. Nadaljevati moramo po tej poti, zato da bo stopnja brezposobnosti še nižja in da bodo od okrevanja imeli koristi evropejci v širšem obsegu. Na začetku želim spregovoriti o našem prispevku k okrevanju in potem bom povedal, zakaj so bile politike glede monetarne politike sprejete decembra pravilne v trenutnem gospodarskem kontekstu. Kako ste prosili, bom govoril tudi o tveganjih za finančno stabilnost, ki jih seveda neprestano spremljamo. Naša monetarna politika je ključni del, ki je prispeval k pozitivnemu razvoju dogodkov na področju gospodarstva, ki sem jih pravkar opisal. Naši ukrepi so delovali v celotnem finančnem sistemu in koristijo tudi realnemu gospodarstvu, kajti omogočamo zelo dobre pogoje financiranja. Na zasedanju decembra je svet ECB ugotovil, da bi bilo dobro, če bi s politiko nadaljevali za to, da se bodo stopne inflacije približale dvema odstotkoma, ampak ostale pod dvema odstotkoma na srednji rok. Če želimo, da bi se to zgodilo, morajo biti pogoje financiranja pozitivni. Upoštevati je treba negotovosti v evromoču in zunaj njega. Zato smo se odločili, da bomo vnaprej določili denar ali količino kvantitativnega sproščanja za določeno obdobje vnaprej. V tem okviru smo se odločili, da bomo nadaljevali z izvajanjem programa odkupa sredstev po marcu 2017. Naš namen je, da bi z odkupom nadaljevali do konca leta 2017 ali še dlje, če bo to potrebno, v vsakem primeru pa tako dolgo, dokler bo svet ECB ugotovil, da obstaja prilagoditev na poti inflacije, ki je v skladu z našimi cilji. Nadaljevali bomo z odkupi premoženja, v višini 80 milijard evrov na mesec. Aprila bomo začeli odkupovati 60 milijard sredstev na mesec. Vrednostne papirje, ki smo jih kupili prej, bomo ponovno uložili, ko zapadejo. To bo dodalo k našim neto nakupom na mesec. Decembra smo sprejeli odločitve, ki zadanajo dobro ravnotežje med vedno večjim zaupanjem, da se gospodarske možnosti evromoča krepijo in po drugi strani, da ni jasnih znakov trajne konvergence stopn inflacij k ravni, ki si jo želimo. Po drugi strani pa dokazi kažejo, da so izginili pritiski na deflacijo in kaže, da se bo inflacija v prihodnih letih povišala. In v nasprotju z splošnim prepričanjem se gospodarski pogoji v območju prav tako neprestano izboljšujejo. Rast BDP v evroobmočju je trdna vsako četrtletje od začetka 2015. V poprečju znaša 1,9 odstotka v analiziranih mm, oziroma pogledano na letni ravni. V primerjavi z letom 2013 obstaja 3 milijone in pol ljudi manj brez dela v evromočju. To je zmanjšanje za več kot 18 odstotkov. V zadnjem četrtletju se oživitev krepi po sektorjih in tudi po različnih državah. Porazdelitev rasti dodane vrednosti po državah v evromočju in sektorjih se je močno zmanjšala in je blizu najnižje ravni od uvedba evra, od uvedbe evra. Ampak podpora naših ukrepov monetarne politike je še vedno potrebna, če naj se stopne inflacije približajo našemu cilju z ustrezno stopnjo zaupanja in na vzdržni ravni. Skupna inflacija se je povišala decembra in januarja in to odraža občutne pozitivne učinke in nedavno povišanje cen energije. Zaenkrat ozadni pritiski na inflacijo ostajajo precej blagi in naj bi se povečali samo postopoma. Zaenkrat torej ni zagona na tem področju in to odraža nizke pritiske na cene na lokalni ravni. Še vedno je veliko nedejavnosti na trgu dela, prav tako pa je produktivnost šipka in to onemogoča dvig plač. Kako sem povedal prej, naša monetarna politika določa, da ne smemo reagirati na posamezne podatke in kratkoročna povišanja inflacije. Ne, naš politični horizont, naše obzorje je srednji rok. Zato še naprej spremljamo spremembe inflacije usklajenega indeksa cen življenskih potrebšin ali HICP, če seveda menimo, da to ne vpliva na srednji rok na stabilnost cen. Če pogledamo naprej, tveganja za evroumočje so še vedno bolj na negativni strani in so odvisna od eh, globalnih dejavnikov. Naša trenutna naravnanost glede politične monetarne politike predvideva naslednje. Če se bo inflacija poslabšala, če bodo finančni pogoji nekonsistentni z napredkom pri doseganju prilagajanja poti inflacije, je svet ECB pripravljen povečati program odkupa sredstev tako v obsegu kot tudi v času trajanja prosili ste me, da spregovorim o posledicah na finančno stabilnost naše monetarne politike. Na kratko, prednosti naše politike vedno odtehtajo morebitne negativne učinke. In negativne učinke bomo rešili, če bo to potrebno, s pomočjo drugih politik. Kako sem pravkar povedal, naša monetarna politika je ključnega pomena pri podpiranju okrevanja gospodarstva. In še, če gremo en korak naprej, naši ukrepi so odigrali pomembno vlogo pri ohranjenju stabilnosti v evroobmočju in to vključuje tudi finančno stabilnost. Zdaj pa bom eh, povedal nekaj o morebitnih stranskih učinkih zelo akomodativne monetarne politike na finančno stabilnost. Eden od teh negativnih učinkov zadeva vpliv na dobičkonosnost bank. Poglejmo si podatke. V prvem četrtletju leta 2016 je bilo dobička manj. Ampak od takrat se je dobičkonosnost bank v evroobmočju stabilizirala. To velja tudi za drugo četrtletje. Po prvih podatkih je tako, da bodo v tretjem četrtletju rezultati podobni tistim, ki smo jih videli v drugem četrtletju. Monetarna politika lahko vpliva na dobičkonosnost bank na različne načine. Naša ocena je, da se ti učinki v veliki meri izključujejo. Nizke in negativne obrestne mere lahko negativno vplivajo na dobičke bank, zato ker se neto marže manjšajo. Po drugi strani pa podpiramo okrevanje gospodarstva in naša komunitativna monetarna politika zmanjšuje stopnje neplačevanja ali bankrote. Zaradi tega se izboljša kakovost podjetij in gospodinstv. Zaradi tega se, so krediti više kakovosti in tudi posojila so boljša. To pomeni, da je tudi več eh, finančnega posredovanja med bankami in to je pozitivno za banke. Zato to ključno prispeva k zaslužkom bank in nizke obrestne mere na dolgi rok povečajo tržno vrednost finančnih sredstev, ki jih imajo banke. To pomeni, da imajo banke dobičkonosnost tudi zaradi teh kapitalnih dobičkov oziroma kapitalskih dobičkov. In to seveda zakriva razlike v bančnem sektorju. Kaj to pomeni? Glede na to, kakšen poslovni model imajo, so posamezne banke na različne načine izpostavljene okolju nizkih obrestnih mere. Drugo vprašanje je, potencijalno tveganje za kreditne ali premoženske balone. Zaenkrat še ni dokazal za to, da bi do tega prišlo v evroobmočju. Tako razlike med cenami podjetniških obveznic in cene kapitala so v splošnem v skladu z temu, kar bi pričakovali. Prav tako je cena nepremičnin in rast na tem področju zmerna glede na celotno področje, čeprav je seveda mogoče videti razlike po posameznih državah. To oceno potrjuje tudi dejstvo, da je rast kreditov še vedno zmerna. To pomeni, da dviga prednosti sredstev ne spremlja vedno večje zadolževanje. Vendar, dlje kot bomo imeli te ukrepe, večje bo tveganje za nezaželene stranske učinke na finančni sistem. Naprimer, cene premoženja bi se lahko povečale na ravni, ki niso v skladu z temeli, kajti vlagatelji bi potem morda lahko bili zavedeni, da sprejmejo več tveganja v času nizkih donosov. Najbolje bi bilo, če bi to poskusili preprečiti z ustreznimi makro- in mikrobonitetnimi politikami. Naša skupna monetarna politika je usmerjena k temu, da zagotovimo stabilnost cen za evromoče v celoti. Makrobonitetni politični ukrepi pa lahko naslovijo tveganja za finančno stabilnost, ki se lahko pojavljajo v posameznih segmentih trga. Lahko se pojavljajo tudi v specifičnih jurisdikcijah ali posameznih državah. Reševanje potencialnih tveganj v njihovem izvoru zmanjšuje možnost razširitve teh tveganj po evroobmočju. Mikrobonitetne politike lahko zmanjšajo tudi ranljivosti pri bankah. Zato pozdravljam predloge za zmanjševanje tveganja, ki jih je Evropska komisija predstavila novembra lani. S tem bomo še naprej razvili pravni okvir Evropske unije za kreditne institucije in mislim, da bomo s tem povečali odpornost bank in če sklenem, kakor sem povedal prejšnji teden v Ljubljani in kakor je tudi pokazala kriza, prednostni enotne valute bomo želi le, če bomo imeli politike in institucije na nacionalni in evropski ravni, ki bodo poskrbele, da evro deluje za vse. V pripravah na sprožitev evra so bili vsi zavezani k temu, da nadaljujejo pot po institucionalni in ekonomski konvergenci. Kriza je pokazala, da ne smemo popuščati glede te zaveze. Pravzaprav je ta zaveza danes še tako relevantna, kot je bila prej, kajti zdaj si prizadevamo za to, da bi okrepili ekonomsko in monetarno unijo in Evropsko unijo. Soočamo se z negotovostmi in pripravljamo se na izzive v prihodnosti odpornost evroomočja od leta 2016 je pokazala, da smo na pravi poti, ne glede na to, da smo doživeli nekaj negativnih šokov. Prav tako kaže, da se reforme na nacionalni in evropski ravni dejansko odražajo tudi v praksi. To prinaša gospodarsko rast. Gospodarska situacija se izboljšuje in nekaj izzivov seveda vpliva na našo pozornost. Ampak mislim, da bi si morali še vedno prizadevati za to, da bo ekonomska in monetarna unija bolj odporna in bolj uspešna. Mislim, da bi morali poskusiti odkriti preostale šibkosti na nacionalni in evropski ravni. Kar zadeva to zadnje, veselim se že nadaljne podpore Evropskega parlamenta v drugih polovici mandata. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa bom odgovarjal na vaše vprašanje. Thank you. Thank you. Hvala, gospod predsednik. Evropski parlament vas bo seveda pri tem podpiral. Prvi, ki bo spregovoril v tem slotu, je Ludek Niedermayer. Dve minuti za vprašanje, vsega skupaj imate na voljo pet minut. Hvala. Hvala lepa, hvala gospod predsednik in kot običajno hvala za vaše delo. Mislim, da vas vsi podpiramo. Prvo vprašanje, realne obresne mere. Inflacija se je dvignila, ni več na ničli, sicer še ni pri cilju, ampak dobro, lahko bi bila nekoliko višja. obrestne mere padajo, nominalna obrestna mera pa ostaja enaka. To pomeni, da monetarna politika bolj spodbuja realno gospodarstvo, prav zdaj, ko gospodarstvo raste. Zato me zanima, kako si želite, da bi se realno obrestne mere razvijale v naslednjih četrtletjih. In naslednje vprašanje je bolj makroekonomsko. Na žalost, vidimo, da na svetu obstajajo možnosti za to, da se bo globalno ekonomsko upravljanje usmerilo bolj v protekcionistične vode, vsaj v nekaterih pomembnih državah. Zanima me, v kolikšni meri menite, da je to dejavnik tveganja za evropsko gospodarstvo. Zanima me tudi, kakšen je vaš odgovor na tak scenarij. Hvala. Thank you. Thank you. Well, the, um... Hvala. Svet ECB je določil pogoje za cilje glede inflacije in pogoji so štirje. Prvi pogoj je, da moramo doseči konvergenco do cilja obresne mere pod, ampak blizu dveh odstotkov na srednji rok ali v relevantnem političnem obzorju. Drugič, ta konvergenca mora biti vzdržna. To pomeni, da ne upoštevamo prehodnih elementov. Tretji pogoj je, da mora biti samo vzdržna. Zakaj? Trenutne projekcije za inflacijo predvidevajo, da se bo stopnja inflacije približala cilju, da bo torej pod, ampak blizu dvema odstotkoma do eh, leta 2019. Ampak vidimo, da trenutno okolje ekspanzivnih finančnih okoliščin ostaja. To pomeni, da to vpliva tudi na kontinuacijo uh, pogojev financiranja. Četrti pogoj pa je, da, in tega ne smemo nikoli pozaviti, cilj je opredeljen na ravni celotne Evropske unije oziroma celotnega evromoča. Tudi, če imajo nekatere države stopne inflacije, ki je že precej blizu cilju, moramo, in tako določa tudi naš mandat, gledati moramo torej, celotno evroobmočje. In še nekaj. Naš cilj glede inflacije je vedno opredeljen v smislu skupne inflacije. Seveda pa moramo biti prepričani, da so ti premiki vzdržni, samo vzdržni in da velja za celotno evroobmočje gledamo tudi druge koncepte inflacije, naprimer ozadnje pritiske na inflacijo in tako naprej. To sem omenil v svojem uvodnem govoru. Drugo vprašanje je naslednje. Prehitro je, da bi podal oceno glede tega. Skrbijo nas potencijalne napovedi protekcionističnih ukrepov. Kaj ti? Te... Evropska unija je bila oblikovana na podlagi proste trgovine in štirih svoboščin. Zato bomo morali zadeve oceniti, ko bomo videli, kaj prihaja. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je Akom Pofajt Sekar. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. V veselje je, mi je, da ste tukaj. Zelo dobro ste um, zagovarjali v svojem uvodnem izjavu, da vaš mandat in ukrepi, ki jih izvajate, uh, so ustrezno usklajeni z nasprotju z nekaterimi kritiki, ki pravijo na os, drugače na osnovi skupne inflacije. Mislim, da ste dobro razložili, zakaj skupna inflacija v nekaterih državah ni najboljši način presojanja vaših odgovornosti varnosti. V vaše uvodni besedi pa ste izpostavili tudi nekatera tveganja te politike in robustnost in uh, kredibilnost uh, varnostnih ukrepov uh, sta pomembna. Moje prvo vprašanje vam je, kako bomo uspeli to doseči v poštevaje. Uh, odločitve v petek eh, predsednika Trumpa, kar se na začetku mogoče zveni kot smiselna finančna regulacija, ampak tudi začetek mehanizma eh, revizije pregleda finančne regulatire. Ehm, tri let, trikrat na leto eh, poročanje zakladništv. Torej, moje vprašanje je, Glede na uh, pomen robustnosti in kredibilnosti varnostnih ukrepov, uh, kakšna bo uh, evropska strategija, da se izovemo, uh, odzovemo temu izzivu? Drugo vprašanje za vas pa se nanaša na specifično zadevo, v kateri se začenja razpravljanje prava v Evropskem parlamentu glede CCP, centralizirane nasprotne strani In uh, kakšna je tukaj konvergenca? O, po eni strani vzpostavljamo bančno unijo na uh, določenih stebrih in vprašanje je, glede na to, da so člani CCP-ja večinoma zelo velike banke, ali je to uh, primeren pristop v uh, bančni uniji, še zlasti po Brexitu, ta kole pristop kolegija regulatorjev. Na kratko, na vaše prvo vprašanje, težko je še povedati. Ampak, če si pogledamo zgodovinske izkušnje in se vprašamo, kakšni so glavni viri oziroma razlogi za finančno krizo, ki smo jo doživeli v začetku, od začetka leta 2007 naprej. Eh, lahko sicer rečemo, da smo imeli preveč ekspanzivno monetarno politiko, po eni strani drugi bodo rekli, da je bilo eh, zaradi odprave prejšnje finančne regulative v prejšnjih obdobjih. Vsi pa se bodo strinjali, da je bila to kombinacija obeh faktorjev. Trenutno imamo ekspazivno monetarno politiko pravzaprav po vsod, v vseh državah do različne stopnje, seveda odvisno od tega, v katerem, eh, na kateri stopni eh, oživljanja je posamezno gospodarstvo. Zadnja zadeva, ki jo ta hip potrebujemo, je ohlapnost ali um, relaksacija zakonodaje. Um, nismo bili priča e, bistvene finančne stabilizacije in tu je nagrada eh, nadzornikom eh, in regulatorjem eh, odkar uh, se je začela finančna kriza. Uh, finančni posredniki so dan danes močnejši kot pred krizo in ta zamisel, da bi se ponovili pogoji, ki so bili tak, tak, še pred krizo, je nekaj, kar nas uh, zelo skrbi. Mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Potem vaše naslednje vprašanje se je na, naša na rezolucijo o CCP-jih. E, eh, imamo predlog komisije. Podpiramo e, širšo podporo oziroma e, glede na Brexit je ta e, okvir. E, kolegija treba revidirati. Evropska centralna banka, po mojem, mora imeti vlogo pri urejanju CCP-jev in ne glede na to, kakšna bo ureditev, eh, obstajati mora konsistenca v mednarodnih standardih. Hvala lepa. Notis Marija, skupina IKR. E Kje dragi in simetohitu, idioti. Najlepše hvala. Gospod dragi privaten vključevanje uh, privatnega sektorja uh, v uh, restrukturiranju grškega dolga leta 2012 je imela za uh, rezultat uh, zmanjšanje um, 53 odstotkov na uh, področju zasebnih uh, in uh, lasniških vrednostih papirjev oziroma izgubo pri malih podjetjih skoraj 10 milijard evrov v Grčiji. Eh, vse to se je zamenjalo z eh, državnimi grškimi obveznostmi ki eh, bodo začeli zapadati od leta 2013 pa do leta 2042. Evropska centralna banka eh, se je odločila, da se ne bo znižala tukaj obrestna mera in mali delničari so sedaj bojijo, da nikoli ne bodo dobili svojih sredstev nazaj ali pa najpoznaje do leta 2042, če bodo seveda takrat sploh še živi. To je velika um, zelo nepravično. In zato se sprašujem, ali ta uh, sistem oziroma ali je Evropska centralna banka oziroma Grška centralna banka e, glede na program e, kvantitativnega sproščanja, ali bo dodane zagotovila oziroma garancija, da se bo plačalo 100 odstotno tistim, ki imajo pravico do plačila ali eh, to velja za eh, vse eh, obveznice v obdobju, ki zapadajo od 2022 do 2042, gre za 800 milijonov evrov. Evropska centralna banka torej mora upoštevati kvantitativno lajšanje za ljudi. Hvala lepa. Na vaše prvo vprašanje, edina stvar, ki jo lahko sedaj rečem, glede na pogoje prestrukturiranja, ki so bili postavljeni takrat in kolikor sam vem, ni nobenega namena, da bi se ti pogoji revidirali. Ampak, če želite bolj uh, kompleten, bolj uh, vseobsegajoč odgovor, bom, bom raje odgovoril pisno. Na drugo vprašanje. Naj poskušam odgovoriti večkrat, so me že isto vprašali. Uh, kdaj bo ECB odkupila evro, uh, grški dolg in čega bo sploh? Kot prvo, moramo uh, se vprašati, kakšna je vzdržnost tega dolga. Da bi to ustrezno ocenili, to vzdržnost dolga, tako dolgoročni kot kr srednjeročni in kratkoročni ukrepi, ki so bili že izpogajani, kratkoročni že veljajo, o srednjeročnih se še pogajamo z državami članicami. Te morajo obstajati in jih moramo izvajati, da bi lahko ustrezno ocenili vzdržnost dolga. Torej, z drugimi besedami, treba je zaključiti drugi pregled ali revizijo. Ko se enkrat to naredi, potem lahko svet ECB popolnoma neodvisno izrazi svojo oceno, poda svojo oceno te vzdržnosti, upoštevaje seveda vidike upravljanja tveganj in šele takrat lahko govorimo o nakupu dolga. Lahko smo blizu tega, če se eh, drugi pregled kmalo zaključi, ali pa smo časovno daleč od tega, predno lahko to finančno izvedemo. Like... Eh, še nekaj eh, minut imam, eh, sekund imam, pet sekund. Želel bi še dodatno vprašati. Um, gre za konkretno vprašanje. Gre za majhne delničarje, ki so bili zaradi tega uničene. Če boste kupili grški dolg, če se tako odločiti, lahko tudi vnaprej kupite ravno uh, uh, tiste um, delnice oziroma obveznice, uh, ki so v lasti malih delničarjev in ta ton se nanaša na uh, tisoče vlagateljev. O tem razmišljamo, vendar uh, upoštevati moramo pravila o nakupu in ta veljajo za vse države članice enako. Torej iz istega izhodišča, iz istega standarda moramo izhajati. Hvala lepa. Hvala tudi za, uh, vnaprej za hitro za ključek naslednjega pregleda. Eh, Korman Norven, Hojcen skupina Alde, naslednji. Najlepše eh, hvala. Eh, gospod Dragi, dve vprašanje imam za vas. Prvo o monetarni politiki in drugo o kibernetski varnosti. Kot ste sami omenili v vodoma, vaša monetarna politika vas ni naredila najbolj popularnega v vseh državah. Tudi v moji državi na nizozemske mnogi o vas razmišljajo o nekem uh, gospodarskem uh, bodybuilderju, ki jemlje preveč uh, monetarnih. Uh, Steroidov. Torej, monetarna politika se ne mora v nedogled nadaljevati in tudi vem, da ne morete v javnosti govoriti o izstopnih scenarijih, ampak ko smo se pogovarjali z ZDA, z Fedom, rekli so, da je njihova politika temelji na podatkih in ne na dolgovu. Zato sprašujem, ali je naša ECB politika ravno tako uh, utemelječa na uh, podatkih in če je, katere podatke upoštevate. In drugo, glede eh, kibernetske varnosti v Frankfurtu prejšnji teden ste govorili zelo pozitivno o možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije finančnemu sektorju na področju inovacij. In kot eh, poročevalka za fintech se popolnoma strinjam z vami in res moramo, po moje, zagotoviti, da se eh, vse to, kar se lahko zgodi, tudi zgodi ampak imamo tudi nevarnosti pri eh, kibernetskem poslovanju. Zato me zanima eh, kibernetska varnost eh, v finančnem sektorju, ali je po vašem mnenju dovolj visoko eh, postavljena na lestvicah, naprimer pri eh, stresnih testih, ali imamo dovolj eh, znanja in izkušenj, če zlasti na strani nadzornikov. Hvala. Naj se sprvo zovem na drugo vprašanje. Popolnoma moramo uh, več narediti na tem področju. Naše izkušnje z kibernetsko varnostjo v zadnjih 4-5 letih kažejo, da v vseh področjih uh, smo razmeroma nepripravljeni, ne le v finančnem sektorju, ampak nasplošno gledano. Obstaja, po mojem um, nek uh, kvantni preskok, ki ga morajo narediti vsi udeleženci, vključno z finančno industrijo, um, ne samo na strani industrije, ampak tudi na strani nadzornikov. Uh, in še nekaj je, um, kar nam manjka in sicer um, nek uh, določen benchmark, kaj ti kibernetska kriminaliteta se razvija z tehnologijo, z inovacijami. In dejansko moramo garati, da bi razvili eh, bolj varne in boljše standarde. Glede vašega prvega vprašanja, kaj potrebujemo, da bi si razjasnili naše naslednje korake, kaj bomo naredili v naslednjem koraku. Potrebujemo na nek način neko inflacijsko stopnjo, ki bo zagotovila uh, osnovne pogoje, ki so bili prej omenjeni, torej neko konvergenco k skupnim ciljem, trajno konvergenco, trend v uh, srednjeročnem obdobju, se pravi v obdobju pomembnem za politiko. Potrebujemo uh, samo vzdržno politiko in pozitiven odgovor na to vprašanje. Če bomo odklonili umaknili svojo podporo, kaj se bo zgodilo? Ali bo inflacijska stopnja eh, bistveno padla naenkrat ali pa se bo konvergenčni trend k cilju nadaljeval? Eh, odgovor, eh, ko bo odgovor drugo, potem bomo imeli pogoje, da prenehamo za monetarno podporo. In četrti pogoj, ki ga vedno izpostavljam tudi v vaši državi, da potrebujemo inflacijsko stopnjo, ki velja za celo evropsko območje območje. Kajti to je eh, osnova za določitev našega mandata. Hvala. Hvala. Mariza Matijas Gore. Obrigada, se prezident, senjo dragi, obrigada tambaj. Najlepše hvala, hvala gospod eh, predsednik. Gospod dragi, 1,1 odstotka smo imeli eh, obresti v 2020 zadnjem obdobju. V januarju 2017 se je inflacija nadaljevala, ampak je bila stabilna, če pozabimo na uh, energetski in prehrambeni sektor. Ne glede na vse te spremembe, pa je kvantitativno olajšanje prinašlo zle malo pozitivnih rezultatov za celotno gospodarstvo oziroma države članice. Po mojem je trend tak, da je treba zmanjšati spodbude. Če pogledamo Portugalsko, eh, zmanjšuje deficit, eh, vendar je še vedno obstaja nevarnost sankcij. Poglejte Grčijo. Osnovni pravila niso bila upoštevana pri nakupih, odkupih se strani ECB. Na portugalskem imamo visok dolg. Eh, javni dolg eh, in glede na zahteve paketa za reševanje smo v še slabši situaciji. Imamo eh, enako razmerje dolga kot Italija, imamo višji primarni deficit, ampak plačujemo više obresti, ker nimamo dostopa do programa nakupa ECB. Torej, v Italiji je ta stopnja bistveno višja. Torej, dve vprašanje imam. Uh, Ali je to vaše razumevanje enakosti držav članic in enakih pravil za evropske um, članice in ali nameravate uh, uvesti kakšen kompenzacijski sistem, uh, da bi se ponovno vzpostavila enakopravnost, če ne se bo stanje nadaljevalo skozi celo leto 2017. Ali bo ECB uh, še vedno pospeševalo uh, program kvalitativnega lajšanja, če bo inflacija nižja od pričakovane. Ali pa ECB na da eh, namerava eh, prekiniti za mandatom, zaradi katerega je bil izvoljen. Uh, eh, glede nadaljevanja monetarne politike in njenega uspeha, po mojem, sicer sem pristranski, se mi zdi, da je bila zelo uspešna uspeh. Če pogledate, eh, o koliko milijonov eh, novih delovnih mest smo vzpostavili, eh, ustvarili, vidite, kako se gospodarstvo krepi. Stalna rast od leta, začetka leta 2015 se nadaljuje iz enega četrtletja v druge in videli bomo, kako se bo to postopoma preneslo v uh, višjo rast nominalnih plač in počasi po, po tudi uh, cen, ne samo energentov, ampak tudi drugih komponent cen. Če upoštevate nizke cene nafte do pred nekaj meseci, dva glavna gonilne sili uh, za gona eh, sta bili ravno naša monetarna politika in nižje naftne cene. Eh, to je veljalo za celodno evroobmočje in to sta bila dva glavna razloga. Drugih bistvenih ni bilo. Potem pa vaše drugo vprašanje se nanaša na eh, razpone donosnosti dolgov držav članic naša monetarna politika ni ciljana na um, razpone, ampak na stabilnost. In uh, tretja del vašega prvega vprašanja se uh, nanaša na predpostavljeno neenakopravno obravnavo držav članic. Tukaj ni nobene neenakopravnosti. Ne pozamite, da ne gre le za uh, kapitalski ključ, ampak tudi omejitve izdajateljev in mi upoštevamo uh, kapitalske ključe iz dajatelje in njihove omejitve. In to upoštevamo in kot smo rekli v razmeroma kratkem času. Ravno obratno ni nobene uh, ne uh, enakopravnosti, ampak upoštevamo omejitve, kot je pred kratkim tudi razložil svet ECB. Kot sem že rekel v vodoma, če naj bi, če se bodo fina, po, pogoji uh, financiranja razvijali drugače uh, kot v smer doseganja uh, eh, dveodstotne inflacijske stopnje v uh, srednjeročnem obdobju, smo pripravljeni spet povečati naš program odkupov in spremeniti svojo politiko. Hvala lepa. Filip Lambert, Zeleni. Pozdravljen, gospod predsednik. Ko govorite o gradnji eh, delovnih mest, eh, če potrebujemo eh, ne skončno eh, rast eh, na tem področju, potem moramo razmejevati. V najboljših gospodarstvih eh, se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 55 odstotkov v Italiji, 65 v Nemčiji. Torej, da pridemo do polne zaposlenosti, je treba še ogromno zrasti. Ampak, če pogledamo 127. člen za eh, doseganje eh, cenovne stabilnosti, ECB pa to eh, razume kot inflacijo okrog 2 odstotka. Ali je to edina definicija cenovne stabilnosti ali obstaja še kakšna druga? V 127. členu se nanaša. Se, um, omenja tretji člen pogodbe, ki govori o družbenem eh, napredku in eh, okoljevarstvu. Zato me zanima, kakšen je vpliv politik ECB. Eh, obstajajo nekatere eh, eh, znaki glede razdelitve strukturnih eh, reform. Mi si jih sicer eh, podpiramo, ampak verjetno ne točno take, kot jih vi predlagate. In eh, še zlasti, ko govorimo o stalni fleksibilnosti in, oziroma fleksibilizaciji trga dela, tukaj uh, so delavci v vedno večji konkurenci eni z drugim in to pomeni, da um, uh, kapital lahko uh, si zadrži večji del dodane vrednosti. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Odgovor na vaše prvo vprašanje je da. Za nas je to uh, edina relevantna definicija cenovne stabilnosti glede našega mandata za monetarno politiko. Drugo, zelo natančno smo preučili, zelo pozorno smo preučili distribucijski učinek eh, kvantitativnega lajšanja. In po mojem, govoril sem pred nekaj eh, meseci v Berlinu o tem, da, in to izredno natančno v podrobnosti, eh, bomo ocenili distribucijske učinke naših monetarnih politik. Ampak nasplošno lahko rečemo, da, je, da so naše monetarne politike usmerjene eh, v, v odpravljanje glavnega razloga neenakosti v naših družbah, to je pa nezaposlenost ali brezposelnost. In to pomeni, da naš program kvantitativnega eh, lajšanja eh, se bori proti neenakosti ali neenakopravnosti. Eh, vendar, če kupujemo, potem gredo cene premoženja gor, se dvigujejo in to seveda različno vpliva na različne člane naših družb. To, kar vi pričakujete, je kratkoročni učinek, ki bi lahko bil pa pravzaprav niti ni tako pomemben iz mnogih razlogov, tudi cene eh, nepremičnine rastejo. Eh, po celi družbi je dobro distribuirano lasništvo, ampak imamo tudi zelo pozitivne srednjeročne vplive na neenakopravnost. Glede eh, strukturnih reform mislim, da imamo v mislih enak enakostranični kvadrat. Obstajata tukaj dve zadevi, pri kateri moramo biti previdni. Vsaka država ima svoj program, ko gre za strukturne reforme. V nekaterih državah, naprimer, eh, je problem izobraževanje, pravosodje, v drugih državah eh, svobodni trg. V vseh državah pa, in to mora biti na prvem mestu, je eh, zaključevanje oziroma izvajanje skupnega trga. Tukaj gre za konkurenco pri trgovanju z blagom in storitvami. To je, eh, kot kaže tudi makroekonomska teorija, prva reforma, ki jo je treba sprovesti. Potem so tukaj še druge reforme, kot sem rekel, pravosodje in eh, izobraževanje ter trg dela. Ampak eh, obstaja še en vidik, s katerim se pri katerem se strinjam z vami, pa v zadnjih nekaj letih na njega nismo bili dovolj pozorni. Vse te reforme eh, za sabo potegnejo v naših družbah velike spremembe. In velike spremembe ustvarjajo um, zmagovalce in poražence. In poražence je treba obravnavati veliko bolj pozorno, kot smo v preteklosti. Uh, če pogledate naše učbenike, naprimer, tam vedno piše, da mora eh, biti neko načelo odškodovanja ali nadomestila, ko prihaja do velikih sprememb eh, v družbah. Torej obstajajo načini, kako poskrbeti za poražence in s tem se ukvarjamo in o tem razmišljamo. Hvala. Marko Zani. Hvala, Marko Zani v imenu ENF. Presidente, dragi, lei avrà. Eh, predsednik, eh, dragi, sigurno ste spremljali razpravo, ki je potekala med eh, ZDA in Nemčijo glede obtožb Trumpa, da umetno vpliva na menjalni tečaj. In kako se to povezuje z monetarnimi politikami ECB, ki na, naj bi uh, ne bile prave. Ali se strinjate z Šeblejem ali pa mislite, da je realni menjalni tečaj prenizek uh, in ali je to rezultat uh, Eh, agresivne politike, plačilne politike Nemčije od leta 2004, ali se to, ali to vpliva na uh, proračunski presežek. In drugo vprašanje, prejšnji teden ste v Ljubljani uh, na, napadli politiko, uh, politike držav članic, uh, rekoč, da uh, države, uh, ki so izvedle reforme, uh, ne bodo imele te težav z doseganjem trajne rasti. Kako to, eh, da ECB v okviru svojega mandata izvaja um, politike, ki so bistveno uh, zmanjšali vrednost eh, evra v odnosu na dolar za to, da poveča rast in uh, kako doseči cilje, um, če pogledamo. Uh, rast BDP-ja od leta 1999 do 2015 v državah članicah, tam so, uh, uh, obra, so te uh, rasti bistveno niže kot v Združenem kraljestvu ali ZDA v tem obdobju. In kako bi se uh, vrnili na uh, 10 do 15 odstotkov? Thank you. Um, Which language should I use for answering this question? V katerem jeziku naj odgovorim na to vprašanje? No, kar se tiče prvega vprašanja oziroma prvega sklopa vprašanj, naj citiram en pomemben dokument. Glede tega, ali je prišlo do manipulacije z menjalnim tečajem ali ne, poročilo oktobra 2014 do 2016 v kongresu je bilo objavljeno to poročilo in tam so objavili, da Nemčija ni manipulirala svojo valuto. Nemčija ne izpolnjuje eh, vseh treh kriterijev, eh, ki jih imajo ZDA za identifikacijo nepoštenih praks. Nemčija ima tudi močan presežek v trgovini z ZDA, ima um, presežek na računih in uh, ne gre za uh, manipulacijo z menjalnim tečajem. Zakladnica je uh, ugotovila, da niso bili izpolnjeni uh, vsi pogoji. Nemčija je izpolnila vse uh, bilateralne pogodbe in Evropska centralna banka se ni umešavala na tuje trge. Uh, oziroma trge valut. Naprimer, tudi ko je šlo za stabilizacijo jena po tsunamiju na japonskem. V prvi vrsti ne manipuliramo uh, tečaj. Poli, uh, eh, monetarne politike, ki smo jih. Uh, izvedli, jasno kažejo drugačno pozicijo v eh, ciklusu v evroobmočja in tudi v ZDA. In torej, spomnimo se, da leta 2013 je bil minalni tečaj približno 1,43. Eh, presežek z Nemčije glede na ZDA je bil že 6 odstotkov. Zakaj? Ker je to moč nemškega gospodarstva ki ni v osnovi na, ne temeli na um, nizkih stroških dela, ampak predvsem na produktivnosti in konkurenčnosti, ki ne temeli samo na cenah. Katere države članice so uspele povečati, um, ne strinjam se tudi, da se je euro območje z, uh, raslo manj kot uh, druge jurisdikcije, ampak obstajajo tudi druge države, ki sem jih omenjal eh, danes, pa tudi v Ljubljani, eh, ki so se dobro odrezale kljub krizi v prvi vrsti Nemčiji, ampak tudi drugi, naprimer Irska, celo Irska, nimam eh, podatkov pri sebi, ampak eh, kljub eh, zelo hudi krizi na Irskem zaradi državnega dolga in zasebnega dolga je kljub temu zmanjšala nezaposlenost res. Pomembno. In uh, potem imamo tukaj nizozemsko, pa še mnoge druge države članice, ki so dobro gospodarile. In to zlasti zaradi tega, ker so izvedle eh, reforme strukturne reforme, zaradi katerega so postale ta gospodarstva močnejša in bolj fleksibilna. In ne na zadnje. Eh, eh, predsednik Reagan je uporabil v neki predsedniški razprave izraze There you go again, please. Torej bili smo priča temu, kaj se je zgodilo z menjalnimi tečaji, eh, predno smo uvedli evro sedemdeseta, osemdeseta leta, prav gotovo niso bila leta stabilnosti, to so bila leta, kjer eh, se je stalno izvajala konkurenčna devalvacija in eh, mislili so, da eh, skupni trg ne more obstati v takih pogojih. Marko Valli je... Hvala, Marko Valli iz EFDD. Hvala, gospod predsednik um, vprašanje imam uh, glede na vprašanje, ki smo ga že poslali in ste nam odgovorili pismo, uh, pisno. Velika pozornost medijev uh, je bila uh, tukaj, če se ukine skupna valuta. Uh, gre za target 2. Eh, mediji so to interpretirali, da eh, omogočate eh, reverzibilnost evra na nek način. To je nekaj, kar do sedaj in še niste izjavili ali omenili in da bi recimo v primeru Italije bi morala plačati približno 350 milijard evrov ECB-ju ampak eh, ni popolnoma jasno in na kakšen način bi ta uh, pasiva uh, bila določena kot dolg in uh, dolg do ECB-ja in tudi na kakšni pravni podlagi in z uporebo katerih instrumentov bi lahko uh, eh, ECB zahtevala tako poplačilo. Uh, eh, Kaj ti gre za uh, sistem uh, plusov in minusov, to ni pravi dolg, zato me zanima, na kakšni osnovi ste to izjavili. In potem še eno vprašanje. Uh, zelet, uh, na eh, Malti se je omenjala eh, Evropa dve hitrosti eh, in tudi seveda v povezavi z financami. Odprl se je nek velik scenarij za reformo Evropske unije in ta vključuje tudi, da bi nekatere države, kot je naprimer Grčija ali Italija, imele možnosti za nek kratek čas izstopiti iz eh, monetarne unije in potem se ji spet priključiti. Kako naj bi ECB obvladovala tak možen izhod ene od držav? Vaš, na vaše prvo vprašanje odgovorim z naslednjim. Euro je nepreklican. The euro is irrevocable. To je zapisano v pogodbi. Uh, In v svojem odgovoru na vaše vprašanje sem odgovarjal na eh, tehnično vprašanje, ki je temeljila na eh, predpostavkah, o katerih eh, ni govora v sami pogodbi o delovanju Evropske unije, torej predpostavkah, ki jih ta pogodba ne predvideva. In drugi <laughs> odgovor na drugo vprašanje mislim, da je zelo zgodaj govoriti o tem. Mislim, da sploh še ni točno jasno, kaj je bilo rečeno na vrhu v Malti. Govorili smo o Evropi dveh eh, hitrosti, ampak ni jasno, kdo, kaj, kako. Eh, in ta eh, koncept dejansko ni do konca razdelen. Po mojem gre za neko vizijo, ki smo jo šele približno oblikovali in o kateri jaz prav gotovo ne morem v tej fazi nič komentirati. Hvala. Samo še eno vprašanje, čisto tehnično. Na kakšen način bi se eh, pasiva iz Target 2 definirala eh, kot dolg do ECB? jasno je, kar ste odgovorili prej, ampak bi vam še vedno bil hvaležen, če mi lahko na to odgovorite pisno. Tehnično vprašanje moramo tudi rešiti um, akademsko razpravo, ki se je začela na to temo. Kot sem že rekel prej, Ne želim odgovoriti na vprašanje, ki temelji eh, na predpostavkah, o, ki jih ne predvideva pogodba. Lahko vam dam pisni odgovor, kjer lahko eh, razložim razliko med eh, Target 2 in sistemom Federal Reserves, torej Ameriške centralne banke istom angleščini. Answer, written answer, which compares our target 2 system with a Federal Reserve based system. Thank you. Thank you, Gabriel Mato. Hvala, Gabriel Mato. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dragi. Me veseli me, da ste tukaj. Sam sem nov v tem odboru. Leta 2017 se je začelo dobrimi podatki o evroobmočju. Inflacija se bliža um, ciljem ECB-ja, torej dvema odstotkoma. Eh, poleg tega se je okrepila tudi rast v zadnjem trimestru 2016. Eh, Fed eh, se je odločil znižati oziroma zvišati obrestne mere, prav tako Kitajska centralna banka. Ti ukrepi, ki jih je opredelila Fed, lahko predstavljajo neko osnovo tudi za druge centralne banke. Zanima me, ali bi nas to moralo skrbeti, kako naj bi to vplivalo na evropski trg. Potem je bilo poslano pismo predsednici eh, Feda, da je treba eh, eh, upoštevati predvsem interese ZDA. To pismo so dobili na Fedu, da vedno prioritizirajo eh, torej, ameriške interese. Zanima me, eh, kakšna pričakovanja imate vi od novega ameriškega predsedstva. Pa še Evropski bančni organ. Eh, govori se o možnem spostavitvi slabe banke, kjer bi bila shranjena slaba posojila. Govorimo tukaj o biljonu približno evropskih, torej o enem biljonu evrov. Če bi ustanovili to uh, slabo banko, bi uh, na ta način lahko slabe kredite uh, spravili iz uh, bančnih bilanc. Kakšno je vaše mnenje o tem? Zanima me tudi, ali bi morali imeti eno tako banko v Evropi ali v vsaki državi članici svojo. Hvala. No, glede pisma, ki ga je poslal član kongresa na Fed. Eh, tukaj naj povem, da ne moram komentirati stvari, ki jih počnejo člani neke druge jurisdikcije. Ampak. Uh, Vseeno lahko nekaj povem v zvezi s tem. Vsi uh, imamo koristi od uh, centralnih bank in pa supervizorjev. Um, skupaj se razvijajo torej, uh, regulativni standardi tudi s, s pomočjo javnih posvetovanj. Tudi njihovo mnenje upoštevamo. Uh, Če se vrnem za 30 ali 40 let v preteklost, vidim, da so taka posvetovanja že prinesla zelo dobre rezultate. Tudi eh, nedavno je prišlo do okrepitve finančnega sistema eh, z veliko bolj eh, robustnim nadzornim ukrepom oziroma okvirom. Če pogledamo povezave med institucijami danes, eh, vidimo, da eh, take izmenjave res potrebujemo. Finančni supervizori in regulatori ne delujejo izolirano, sploh ne v tem svetu, ki je tako zelo povezan. Ampak eh, ali centralne banke, supervizori in regulatori, ali so oni tisti, ki imajo zadnjo besedo glede finančne zakonodaje? Ne, seveda ne. Ne tukaj in tudi ne v ZDA, prav tako ne nikjer drugje. Vedno so zakonodajalci tisti, ki imajo ne samo zadnjo besedo, ampak ki imajo tudi diskrecijske pristojnosti za izvajanje tistih stališč, eh, ki si jih centralne banke in supervizori izmenjujejo. Če bi jaz dobil tako pismo, kaj bi naredil, to ste me vprašali, no pa sem eh, posredno odgovoril na to. Eh, kaj pa družba za upravljanje premoženja oziroma slava banka za slava posojila? taka upravna podjetja so že po svoji naravi kompleksna. S tem imamo izkušnje tudi iz nedavne preteklosti. To smo izkusili večkrat. Še bolj kompleksna bi bila taka družba na evropski ravni. moramo pa se tudi vprašati, ali upravna podjetja oziroma slabe banke predstavljajo čudežno zdravilo za MPL-je. Za slaba posojila torej. Pri MPL-ji e gre za uh, nizkokakovostna posojila, slaba posojila in s tem se je treba ukvarjati uh, z spremembami pravnega okvira, eh, zakonodajnega okvira, regulativnega okvira, najprej na nacionalni ravni. Naprimer postopki za eh, eh, poplačilo dolga, potem izven sodne poravnave, potem to lahko rešujemo tudi v posameznih družbah, ki so temu namenjene ustvarjanje takega upravnega podjetja ali slabe banke je samo eden od možnih ukrepov za reševanje tega vprašanja. Hvala. Nina Gill. Hvala, Nina Gill. Uh, Hvala. Hvala, gospod predsednik. Ehm, dobro ste povdarili, da smo končno povečali rast v Evropski uniji, tudi perspektive so pozitivne in Evropska centralna banka si zasluži pohvalo za to. Vendar pa eh, me skrbi določen razvoj dogodkov. 10. januarja ste napisali pismo mojemu koordinatorju. Eh, rekli ste, da eh, lahko z brexitom izgubimo nadzor nad britanskimi CCP-ji, centraliziranimi nasprotnimi stranmi. Dobro bi bilo uh, vsaj ohraniti, če ne ukrepiti trenutne stopne nadzora. Ampak glede sektorskih akterjev, uh, pa uh, uh, naj povem, da uh, lahko pride do bistvenih ekonomskih posledic. Uh, če eh, ni nadzora nad eh, CCP-ji izven evrobmočja. Tim Masad in drugi strokovnjaki so zaskrbljeni, eh, da bi kliring na ravni EU prinesel negativne posledice. To bi bila potem slaba situacija za vse, vsi bi izgubili. Yeah. Ja. Kakšno je vaše mnenje o tem in o evru kot eh, mednarodni rezervi? Ali mislite, da bi lahko prišlo tudi do povračilnih ukrepov strani drugih držav in da bi to potem vplivalo na evropske finančne institucije? Kolegu Jakobu ste rekli, da ECB mora odigrati vlogo pri CCP-jih. To sprejemam, ampak ali ne bi bilo bolj primerno, da bi imeli boljše sodelovanje med ECB in eh, Bank of England, angliško centralno banko. To bi prineslo potem boljšo podlago za uh, evropsko rast. Pa še slaba posojila. Eh, to ste uh, deloma že obravnavali ali ne mislite, da bo to predolgo trajalo ali obstaja kakšen uh, hiter način obravnave tega vprašanja? Hvala. Well, right now, ECB... E Hvala. Trenutno ECB spremlja britanske CCP prek nadzornih eh, kolegijev, eh, ki je vzpostavil Emir in pa tudi uh, memorandum o razumevanju z angliško banko. Uh, Naše sodelovanje z angliško banko, Bank of England in pa pravna gotovost, eh, ki jo zagotavlja tudi Evropsko sodišče. Torej, v tem okviru mi lahko spremljamo tveganja za našo valuto. Vendar pa je res prezgodaj, da bi zdaj eh, vzpostavili neko trdno stališče o regulativnem okviru za obdobje potem, ko bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. Naša ključna skrb eh, bo, da bo, bosta zaščita investitorjev in finančna stabilnost zagotovljena in da bomo zagotovili tudi enake možnosti za vse potrošnike podjetja in pa seveda državljane povsod po Evropski uniji. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da ne oslabimo eh, notranjega trga in da To, da si del notranjega trga, pomeni tudi, da si podvržen Evropskemu sodišču. Zato bo treba pozorno eh, pogledati eh, to področje, ampak zaenkrat je, kot sem rekel, prezgodaj. Potem pa še hitro reševanje slabih posojil. Ne, nažalost, eh, take hitre poti ni. To je tudi eden od razlogov, zakaj ta problem eh, z nami ostaja že tako dolgo. Gre za veliki izziv vsekakor, eh, predvsem za nekatere evropske eh, banke in države. Eden od glavnih faktorjev za ohranjanje profitabilnosti bank nizko je to. Obstajajo seveda tudi drugi dejavniki. Mm nizke obrestne mere, nizka rast tudi prispeva k temu. Sektor je preveč zasičen in to tudi eh, prispeva, eh, predvsem v določenih državah, potem eh, imamo tudi dediščino slabih posojil, ki jemle energijo bančnemu sektorju in ki zmanjšuje dobičkonosnost bank. Zdaj potrebujemo neko celovito strategijo. Nacionalne reforme v sektorjih, naprimer pravosodje, eh, potem zakonodajni regulativni sektor, torej reforme so potrebne. In eh, tukaj gre za problem dediščine, ko govorimo o slabih posojilih. Ne moramo se ukvarjati samo s prihodnimi slabimi posojili potrebujemo eh, zakonodajo, ki bo obravnavala tudi dediščino, torej slaba posojila, ki so ostala z nami iz preteklosti. Eh, gospodarski pogoji so se izboljšali in to je eh, situacijo tudi izboljšalo, tako da se slaba posojila zdaj zmanjšujejo, postopoma tudi izginjajo. Kar se tiče ECB-a, veste, da smo objavili za javna posvetovanja tudi eh, neko snutek smernic glede slabih posojil. Eh, gre za kvalitativen dokument, ki bo v končni obliki objavljen v začetku tega leta. Hvala. Danuta Hubner. Hvala, Danuta Hubner. Eh, Hvala, gospod predsednik. Vprašanje imam z likvidnostjo trgov in pa eh, s potencijalno normalizacijo politik. Od industrije uh, slišimo, da jo veliko stvari skrbi, uh, večkrat slišimo pritožbe nad novim regulativnim okvirom, uh, IFID, MIFID in tako naprej, da se likvidnost trgov zaradi tega slabša. Predvsem gre za posledico dejstva, da se banke umikajo iz dejavnosti na trgu. Uh, Torej, problem je v tem, da nimamo prepričljivih podatkov. Program kvantitativnega sproščanja je zagotovil veliko eh, likvidnosti, eh, veliko sredstev, ki mogoče eh, skrivajo ta problem, ampak ta problem se bo potem ponovno, ponovno pojavil, ko se bo politika normalizirala. Ali ste spremljali učinek regulativnega okvira na likvidnost in ali to tudi upoštevate? kakšno likvidnost eh, pričakujete, eh, potem ko se boste lotili strategije izhoda, ko boste prekinili s temi politikami. Od SRB smo decembra slišali, da razmišljajo o novem instrumentu in sicer gre za vrednostne papirje, ki so utemeljene na uh, nacionalnem dolgu. Tukaj gre za delitev tveganja in to je dobro, ampak uh, Vrednostni papiri so veliko bolj kompleksna zadeva, manj likvidni so od uh, eh, nacionalnih obveznic, tako da bo mogoče trajalo več časa, da bomo pritegnili investitorje, ampak mogoče se bo ustvarila tudi dodatna konkurenca. Kaj ECB meni o tem, tudi ko gre za nakupe obveznic? Hvala. Najprej bom odgovoril na vaše drugo vprašanje. Mi smo v začetni fazi zaenkrat. Nismo eh, še eh, vodilni pri tem prizadevanju. Imamo delovno skupino v SRB, kjer so zastopani vsi guvernerji centralnih bank. Oni zdaj razmišljajo o evropskih obveznicah, o tem konceptu videli bomo, kakšni bodo rezultati dela te skupine. Na tej stopni pa vidimo, da gre za koncept, eh, ki je eh, odstotno utemeljen na eh, zasebnem sektorju. Gre za vprašanje vzdržnosti dolga, potem odplačevanja dolga in za storitve povezane s tem zaenkrat je še prezgodaj govoriti o tem. In no, mi si nismo postavili eh, še zaenkrat tega vprašanja, kaj se bo zgodilo z nacionalnimi obveznicami. Eh, zadeva namreč še ni v tej fazi. Potem pa še vaše drugo vprašanje v zvezi z likvidnostjo na splošno um, in ne glede na trenutne spremembe v zakonodaji, lahko povem, da izhod iz uh, dolgotrajnega obdobja ekspanzivne monetarne politike ter nizkih obrestnih mer, celo negativnih obrestnih mer, to vse potrebuje oziroma zahteva posebno skrb. In to iz več razlogov. Udeleženci na trgu so se navadili na eh, to likvidnost, eh, ki traja že kar dolgo časa. Zaenkrat eh, ne opažamo pomankanja likvidnosti, mogoče manjši segmenti na trgu to izkušajo, ampak nasplošno pa ni bistvenega pomankanja likvidnosti. Moramo pa biti zelo, zelo previdni, moramo uh, to področje zelo odblizu spremljati, kajti v krizi in pa tudi v drugih priložnostih smo videli, da je likvidnost na voljo, dokler je pač ne zmanjka in uh, ta likvidnost lahko tudi zelo hitro izgine. Tako da so potrebni določeni regulativni okviri, te bomo začeli izvajati. Uh, tudi zato, da zagotovimo, da če pride do sprememb v likvidnosti, eh, da bi te spremembe, če je možno, preprečili ali pa da bo trg na to odporen. Hvala. Thank you, Pedro Hvala, Pedro Silva Pereira. Signore. Eh. Najlepša hvala. Gospod predsednik Mario Draghi. Zelo prepričljive argumente ste nam eh, dali in z njimi upravičili potrebo po nadaljevanju eh, zelo sproščene ekspanzionistične monetarne politike. Mm, ta politika je v veliki meri tudi nekonvencionalna. Če bi ECB morala zelo na hitro radikalno spremeniti svojo politiko. Eh, kaj mislite, da bi se zgodilo? Ali eh, razmišljate o interesih eh, enih, enega dela Evrope ali evropejcev ali razmišljate o vseh? Povdarili ste tudi potrebo po konvergenciji. In eh, sprašujem se, ali mislite, da trenutne spremembe v monetarni politiki, še posebej eh, kriteriji za eh, program odkupa sredstev, ali mislite, da je ta rešitev imela simetrične učinke na evroobmočje, ali je koristila nekaterim državam v škodo drugih. ali so investicije eh, v nemški javni dolg bolj eh, privlačne, kot pa naprimer vlagati v dolg perifernih držav. Če ta problem obstaja, ali vas skrbi? Ali vas skrbi to, da znotraj monetarne politike to obstaja? Ali ne bi morali imeti nekega mehanizma za spodbujanje konvergence? in za uh, izogibanje uh, takim rešitvam, ki spodbujajo divergenco v Evropi. Pa še nekaj za konec. Eh, države, kjer je prišlo do nizkega odkupa sredstev pod tistim ključem, ki je bil planiran od začetka. Vem, da so bili še dodatni kriteriji, no, ampak ali te države lahko računajo na eh, stopno programa odkupa eh, sredstev eh, kot prej, da ne bo njihova situacija na trgu slabša. The, um, now, we always... Vedno moramo upoštevati, da je naša naloga in naš cilj ta, da se trudimo za stabilnost cen. Potrebujemo inflacijo ki bo pada blizu dvema odstotkoma na srednji rok. No, celotna monetarna politika je naravnana v tej smeri. To mora biti inflacija, ki bo izpolnila tiste štiri pogoje, ki sem jih prej omenil. Imamo program odkupa sredstev. Decembra smo izvedli tudi spremembe lahko kupujemo tudi pod eh, določeno stopno. In eh, na zadnje se je svet ECB odločil oziroma je ugotovil, da je ta stopna zadovoljiva. Posledice in rezultati te decembrske odločitve so po njegovem mnenju pozitivni. Videli smo že prej, da je naša monetarna politika prispevala k izboljšanju in Eh, ukrepiti, ukrepitvi eh, ponovnega zagona gospodarstva. Izboljšali so se pogoji na trgu dela. Zdaj imamo pogoje, kjer eh, je možna tudi izboljšava inflacije. Ne samo, da se je povečala skupna inflacija, ampak mm, se veča tudi uh, eh, infla siceršna inflacija. Tukaj ne gre samo za upoštevanje kapitalskega ključa, kot sem rekel. E imamo tudi omejitev pri izdajanju in pri izdajateljih. Mi s tem želimo zagotoviti, da se ne zaletimo v neko monetarno financiranje. Želimo doseči, eh, da bodo trgi delovali, da jim pustimo delovati. Če bi kupovali veliko višji delež javnega dolga ene same države, bi eh, verjetno šli proti tema dvema eh, načeloma. na nek način bi um, motili delovanje trga in pa nadzorovali finance in to uh, ni, ne bi bilo dobro. Zato smo vzpostavili te omejitve. Zato uh, ni nobene neenakosti pri naših programih odkupa sredstev in mislim, da sem s tem tudi odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala, Werner Langen gospod predsednik. 28. novembra ste dejali, da so nizko obrestne mere znak krize, obenem pa ste zbližovanje obrestnih mer označili kot nekaj pozitivnega v evroobmočju. Zdaj pa imamo nasprotno tendenco, razlike so vedno večje, naprimer med Nemčijo in Italijo, pa tudi med drugimi. Torej, razlike v višini obrestnih mer so vedno večje, stopne inflacije so v nekaterih državah že zdaj pri dveh odstotkih in obrestne mere so uh, v državah, kjer je veliko vlagateljev, zelo nizke. To se v nekem času seveda ne spremeni, ampak na neki točki pride do tega, da je treba zadevo poskusiti spremeniti. Seveda pa smo videli, da ste sklenili nekaj popolnoma nasprotnega. Program boste izvajali še naprej. Od novembra se je zadeva tako hitro spremenila, da imam za vas vprašanje. Kako vidite to v prihodnosti? V treh mesecih so se zadeve zelo spremenile. Kaj menite o tem? In drugič, predsednik Trump je že podpisal, da bo oziroma da je razveljavil določene določbe zakona Dodd-Frank, prav tako pa ameriške banke ne bodo več spoštovali določenih pravil iz Basla. To je velika sprememba. Kaj menite o tem? In tretje vprašanje. Jutri imamo 25. obletnico Maastrichtske pogodbe. Podpisali ste poročilo petih predsednikov. Zanima me, katere institucionalne reforme so z vidika predsednika ECB neizogibne. Zadnji del vašega vprašanja, poročilo petih predsednikov, 25 let maastrijske pogodbe, potrebujem institucionalne reforme. Kaj menite v tem? prvo vprašanje. Številni kritizirajo ECB v določenih delih evroobmočja, zato ker bi naša monetarna politika naj ubila disciplino na trgu. No, videli smo, da se to ni zgodilo. trgi se odzivajo na različne pogoje in priporočal bi, da se proračunske politike v vseh državah izvajajo tako, da bi podpirali okrevanje gospodarstva, po drugi strani pa morajo seveda biti politike vzdržne. Države, ki nimajo fiskalnega manevrskega prostora, ga ne smejo poskusiti izkoristiti. Ne smejo po sili poskušati uveljavljati ta manevrski prostor, če ga ni. Treba je doseči spremembe glede sestave proračuna. Večkrat smo že slišali, da morajo biti proračune vlad prijazni za rast. In veliko stvari je mogoče spremeniti. Spremembe v proračunu so povezane s strukturnimi reformami. Vprašali ste me tudi, kdaj bomo prenehali z izvajanjem programa. No, podal bom enak odgovor kot prej. Naš cilj je stopnja inflacije, ki je pod, ampak blizu dveh odstotkov na srednji rok. Ne vem, zakaj se mi smejete. Ampak v redu. Prepričani moramo biti, da bomo na poti k temu cilju prehodne spremembe v skupni inflaciji so nekaj, kar prav gotovo upoštevamo. To mora veljati za celotno evobočje in to mora biti samo vzdržno. To je tisto, kar upoštevamo pri spremembi politične usmeritve tukaj. Drugo vprašanje je bilo v zvezi z deregulacijo. Videti moramo, kaj bo ameriška administracija naredila v zvezi z pogajanji o Bazlu 3. Ta so potekala do prejšnjega meseca z ameriško administracijo. Videti moramo, kaj bodo prinesle te širokopotezne izjave. ampak kombinacija lahkega denarja in deregulacije je bila tista plodna podlaga, zaradi česar je prišlo do finančne krize. Trenutna ekspanzivna monetarna politika je utemeljena na tem, da moramo doseči cilje, ampak eh, sam ne vidim razlogov, da bi sprostili regulativno naravnanost, ki jo imamo do sedaj, kajte zaradi tega smo dobili mnogo močnejšo industrijo na področju bančništva in finančnih storitev, kot smo jo imeli prej. Vprašali ste me tudi o institucionalnih spremembah, ki jih predlagamo. Gre za načrt, ne pa za navodila. Govorimo o poročilu pred petih predsednikov. Vsem je zdaj jasno, da je treba izvesti dva niza političnih ukrepov. Prvič na nacionalni ravni. Naše ekonomije se morajo bolj zbližati. To je bil predlog, to je bila zamisel za tem, zakaj so ljudje podpisali Maastrichtsko pogodbo. Konvergenca in konvergenca je tudi povod za strukturne reforme. Takoj po podpisu Maastrichtske pogodbe smo dobili pak za stabilnost in rast. Kaj ti? Prav tako je treba spoštovati pravila. Če bomo zagotovili konvergenco in skladnost s pravili, bomo oblikovali to osnovo zaupanja. In na tej osnovi bomo lahko nadaljevali z evropsko integracijo. Oblikovali bomo lahko globje institucije, podobno kot smo storili z oblikovanjem ECB. Z različnih ločenih politik bi prišli na enoten pogled glede oblikovanja politik, ampak za to seveda potrebujemo zaupanje. Hvala, gospod Alvarez. Stardes, muchas gracias. Pozdravljeni in hvala, gospod predsednik, dobrodošli, gospod Dragi. Tri vprašanja zelo na hitro. Že kolega, kolegica Danuta Hubner je govorila o prvem mojem vprašanju in sicer predlog komisije o evropskem uh, Eh, odboru za nadzor tveganja. Vi ste predsednik tega odbora. Govorili ste o javnem dolgu. Rekli ste, da je delo še v začetni fazi, ampak eh, zanima me, kdaj eh, približno bo lahko prišlo do formalnega predloga, kako ocenjujete delo tega odbora. Mm, nam lahko zagotovite kakšno idejo v zvezi s tem oziroma kaj se dogaja v tej skupini. Potem pa še uh, skupina na visoki ravni za lastna sredstva, to vodi gospod Monti uh, že nekaj eh, časa ustrajamo pri tem, da bi morali v evropski proračun vključiti tudi določena nadomestila visokih uradnikov. To je tudi vključeno v Montjevo poročilo in zanima me vaše mnenje o tem. Potem pa bi se navezal še na eh, vprašanje kolega Langena. Eh, kakšno je vaše mnenje o poročilu petih predsednikov, kako vi to ocenjujete, kako ocenjujete tudi zamudo, do katere prihaja eh, v svetu glede Evisa? pa še eh, različni predlogi sprememb so bili vloženi tudi tukaj v parlamentu in zanima me vaše mnenje o njih. Hvala. Uh, Hvala, kar zadeva obveznice v evrih. Prehitro bi bilo podati izjave to ne zadeva ECB neposredno, ampak o tem se je govorilo na sestanku um, centralnih guvernerjev. Govorili smo s centralnim guvernerjem Mirske in tako naprej. Videli bomo, kako bodo oni podali svoje mnenje, na to pa ga bomo seveda mi ocenili. Gre za koncept, ki je popolnoma v lasti zasebnega sektorja, vlade ne bodo razbremenjene svojih obveznosti, kar zadeva proračunsko politiko ali kar zadeva spoštovanje obveznosti glede dolga. Drugo vprašanje je bilo v zvezi z potencijalno devolucijo dohodkov in dobička ECB-ja v proračun Evropske unije. To je politična odločitev in takšna odločitev bi zahtevala spremembo statuta, spremembo statuta ECB. In po našem mnenju bi zato morali spremeniti tudi pogodbo. V poročilu Monti je prav tako to navedeno te spremembe ne bomo mogli uvesti z poenostavljenim postopkom. To bo zahtevalo spremembo člena 33.1b statuta ECB, kar zadeva distribucijo preostalega dobička ECB. Spremembe statuta zahtevajo izvedbo običajnega postopka pregleda, kakor je zapisano v 48. členu pogodbe v Evropski uniji. Po našem mnenju je torej vprašljivo, ali bi sprememba člena 33.1a, da bi del ali celoten dobiček ECB-ja prenesli v Evropsko unijo na dobri pravni podlagi. Hvala. was a question on uh, yeah on Edis. Oh, I'm sorry. It's um, Edis je še en stebr bančne unije in nadaljevati bomo morali z delom na tem področju. Ampak, kakor veste, izvajamo vzajemni pristop ali usporedni pristop. Zmanjšujemo tveganja in delimo tveganja. Ta pristop izvajamo že odnegdaj. Glede zmanjševanja tveganja smo uvedli kar nekaj ukrepov, imeli smo TILAK, potem MREL, pa še neto razmerje stabilnega financiranja in druga razmerja. Torej, veliko ukrepov smo sprejeli na tem področju morda bomo še naprej nadaljevali z konsolidacijo bančnega sektorja in krepitvijo bančnega sektorja. Obenem pa bomo nadaljevali z deljenjem tveganja. Hvala. Hvala lepa, Alain Lamassur. Hvala, gospod predsednik. Spomnili ste nas, gospod Dragi, da je eden od paradoksov delovanja Evropske monetarne unije v tem, da konvergenca med našim gospodarstvi v euroobmočju, da se je ta konvergenca zmanjšala po krizi. Drugi paradoks pa je, da smo od krize naprej priča eh, razpršitvi kapitalskih trgov. Eh, vsaka finančna enota, naprimer, se osredotoča na nacionalni trg. In ta razdrobljenost eh, je zaskrbljujoča. Kvantitativno sproščanje je en način reševanja tega vprašanja, ampak po drugi strani pa eh, to tudi spodbuja. In kako priti do prostega pretoka kapitala, do naložb eh, čez mejo in sodelovanja med finančnimi institucijami? Uh, Um, kakšno je vaše mnenje? Ali je najprej uh, problem v zaupanju ali obstajajo problemi tudi uh, pri pristojnostih na evropski in pa na nacionalnih ravnih? Hvala. Well, um, Prvo vprašanje je bilo v zvezi s konvergenco naših gospodarstv. Zanimive so številke, ki kažejo, da je razdrobljenost rasti dodane vrednosti v državah evroobmočja vedno manjša. Zdaj je najmanjša od začetka evra. Gospodarstvo bo še naprej raslo in te razlike se bodo prav tako še naprej zmanjševale. Ampak ta konvergenca mora biti vzdržna in če želi biti vzdržna, morajo države članice izvesti reforme, ki jih je pač treba izvesti v skladu z potrebami na nacionalni ravni. Še nekaj, kar zadeva razdrobljenost. Razdrobljenost, finančna razdrobljenost je praktično izginila Najvišja stopnja razdrobljenosti je bila leta 2012. Od konca 2012 pa se stopnja razdrobljenosti niža. Financiranje se izboljšuje, razlike med obresnimi merami se zmanjšujejo, tako med državami članicami kot med bankami, kot tudi med sektori. To velja za velika podjetja, kot tudi za majhna podjetja. Nedavne raziskave posojanja kažejo, da se ta trend nadaljuje. In tudi raziskava, ki jo izvaja komisija v zvezi z MSP, je to pokazala pred dvema ali tremi leti, ko so jih vprašali, kaj je največja težava z poslom je bil pogosto prvi odgovor težave pri pridobivanju kreditov. To se je seveda razlikovalo glede na to, ali so bila podjetja v središču EU ali na obrobju. No, zdaj je odgovor vedno težave pri iskanju strank. Kredit je na, zadnji, eh, na zadnjem položaju. In ko vprašamo banke, o čem razmišljate, ko odobravate kredit, je prvi odgovor tveganje. Tveganje je bilo više na obrobju kot v osrednjih državah, zato je bilo kredita manj na obrobju, seveda kredit pa je normalno tekel v srednjih državah. Zdaj tega sploh več ni, tega pomisleka. Najprej banke upoštevajo povpraševanje, potem pa konkurenco. to je še en razlog za to, da je svet ECB tako zadovoljen z monetarno politiko. Monetarna politika je v veliki meri odpravila razdrobljenost. Hvala. Pol Tang. Hvala. Pol Tang. Hvala, predsednik. Hvala, gospod Dragi, da ste z nami. Rekli bi lahko, da je naloga stabilizacije v rokah monetarne politike. Morda se vi ne strinjate, ampak eh, komisija je uvedla fiskalno naravnanost in v zadnjem predlogu so namignili, da bi države kot sta Nizozemska in Nemčija morale izkoristiti priložnost, ki jo imajo in več ulagati do 50 milijard. To bi bila proticiklična proračunska politika. No, ministri v Ekofinu pa so samo skomignili z rameni in dejali, da se komisija v to ne sme utikati. Kaj menite vi o tem? Ali je to zgrešena priložnost, ki bi lahko pomagala k makroekonomski stabilizaciji v evroobmočju? To me zanima. Drugo vprašanje pa je s tem povezano do neke mere, kajti zdi se, da ste grešni kozol za Šojbla najprej vas je krivil za to, da je več populizma, zdaj je pač evro razrednoten zaradi Nemčije in na koncu seveda boste krivi tudi za to, da je inflacija tako visoka v Nemčiji. Morda bi bilo zdaj treba zmanjševati pričakovanja. Vaš cilj je, da se približamo dvema odstotkoma. Ampak to pomeni, da bi inflacija v državah kot je Nemčija ali Nizozemska morala biti mnogo višja. Vprašanje je, kako dolgo in kakšno razliko želite videti med Nemčijo, Nizozemsko in drugimi državami. En odstotek več, ne vem, povejte. Povem vam lahko, v zvezi z drugim vprašanjem. Najprej bom odgovoril na drugo vprašanje. Razlike v inflaciji niso nič novega. To smo vedno imeli, tudi pred krizo. Pred krizo so bile razlike v inflaciji precej visoke in tudi danes smo temu priča. Naš cilj je opredeljen v smislu stopnje inflacije za celotno evroobmočje, ne za vsako posamezno državo. Kar zadeva izjave določenih nacionalnih politikov, ne vem, o tem ne bi podajal komentarjev, kajti potem bi moral komentirati preveč. Ampak spomnim se kar je rekel moj predhodnik Wim Doisenberg. On je bil zelo velik nizozemec. Napadali so ga, zato ker je izvajal monetarno politiko, kot jo je. Rekel pa je nekaj v smislu, seveda to je razumljivo, politiki še posebej v času volitev izražajo poglede glede monetarne politike, ampak Mislim, da je kulturna izmenjava mnen boljša od kazanja s prstom. Sveda, dobro je, da izražijo svoje mnenje, ampak prav tako je treba razumeti, da jim centralni bankiri prisluhnejo, ampak jih ne slišijo. Fiskalna naravnanost. Ko sem rekel, da je monetarna politika edina politika, to ni popolnoma držalo. No, nizozemska je izjema, kaj te. Tam se je izvajala učinkovita fiskalna politika. Eh, vse z tega vidika. Kaj ti prišlo je do velikih sprememb na področju obdavčevanja. Zdaj pa fiskalna naravnanost. Fiskalna naravnanost je v splošnem zdaj primerna. Do konca leta bomo po mojem ugotovili, da je delno ekspanzivna. Kar nekaj držav je posodobilo svoje širitvene načrte zaradi migracij, varnosti in različnih potreb, ampak praviloma v splošnem bi morala fiskalna naravnanost odražati oboje. Torej potrebo potem, da se podpira okrevanje, pa tudi seveda vzdržnost. Prej sem govoril o državah, ki nimajo fiskalnega manevrskega prostora. No, zdaj pa še besede ali dve za države, ki imajo fiskalni manevrski prostor. V evromoču imamo države, ki imajo fiskalni manevrski prostor in imajo polno zaposlenost, nekatere pa imajo fiskalni manevrski prostor in nimajo polne zaposlenosti. Za druge sem že podal komentar, ampak kar zadeva prve. Zagovarjanje nediskriminatorne ekspanzivne politike v državi, kjer je zaposlenost polna, nima posebnega smisla, po mojem mnenju. Lepo bi bilo, če bi ta manevrski prostor izkoristili za preostanek evroobmočja. Ampak trenutno nimamo institucionalnega mehanizma, ki nacionalni manevrski prostor prenese na manevrski prostor na ravni evroobmočja. Zmerne fiskalne širitve so morda priporočljive, ampak treba jih je usmeriti v povečanje ponudbe, torej izboljšati je treba produktivnost. Treba je vlagati v infrastrukturo, digitalizacijo in tako naprej. Prav gotovo ne bi eh, priporočal splošnih širitvenih politik v splošnem. Hvala, mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Zato menimo, da bi bila fiskalna zmogljivost mm, edina rešitev za to. Še priteknite pozornost predsedujočega, gospod Kricos in gospod Zarenopolos. Izvolite, gospod Zarenopolos. Gospod eh, Dragi, hvala lepa za vaše vprašanje. Ko gre za pogajanja o memorandumu, tukaj se približujemo koncu obstajajo velike težave z pokojninskim sistemom. Ampak eh, Evropska centralna banka je izdala poročilo v javnosti, kjer se zahteva, Eh, zamenjavo eh, kolektivnih pogodb na ravni sektorjev in eh, podjetij, kjer se predvidevajo še nižje plače. Ali je ta politika res namenjena za dobro delavcev? Zmanjšala se je, so se plače, nezaposlenost je ogromna, reščina se širi, mi pa imamo res minimalne za res nižke, nizke plače. Sprašujem se, če pravite, eh, da je eh, Evropska unija dober igralec, eh, kriva pa je medna, mednarodni denarni sklad. Kakšna pa je razlika med IMF in ECB? Torej, tukaj gre za pravo izsiljevanje. Tukaj ne gre za posamezne primere lahko sicer pride do oživljanja gospodarstva, ampak eh, v prvi vrsti plačila se ne bodo povečala in vi pravite, da prihaja do oživljanja gospodarstva, vlade govorijo o stabilizaciji, eh, ampak eh, če se bodo zmanjšali sedaj plače, da bi se zvišale vlaganja, to pravi sistem po vašem mnenju. Hvala, predsednik gospod Kricos, izvolite, hvala. Še en Grk vam bo zastavil vprašanje. Obstajajo različne ocene glede vzdržnosti grškega dolga. Mednarodni denarni sklad je prišel do zelo negativnih sklepov. Evropski mehanizem za stabilnost pa je razumno optimističen nekaj takega. Zanima me, kakšno je mnenje ECB-a v zvezi z vzdržnostjo grškega dolga. Zanima me, ali ste prišli do kakšnega sklepa, ali boste prišli do kakšnega sklepa, boste upoštevali različne kriterije, enak pristop. Povejte kaj več o tem, prosim. Hvala. Hvala. Prvo vprašanje. Ne vem, kaj je v poročilu OECD v zvezi s tem in uh, seveda lahko vam pisno odgovorim na vaše vprašanje, če želite. Izvolite. I'm sorry? Yeah. Yeah. A written answer as European Central... Pisni odgovor kot ECB seveda na vaše vprašanje. Ampak dejstvo je, da je treba pospešiti zmanjševanje stopnje brezposobnosti. O tem se zdaj govori v razpravah o sklepih glede drugega pregleda. To je tudi delno odgovor na drugo vprašanje. Mislim, da je v Grčiji prišlo do občutnega napredka. Uvedenih je bilo veliko občutnih sprememb. Sklepi bodo odvisni od naslednjega. Zaenkrat se domneva, da bi morali za pozitivno oceno vzdržnosti dolga doseči 3,5 odstotni predhodni presežek. In to za določeno daljše časovno obdobje. In to je ena pogajalska točka. Druga točka je zaprtje fiskalne vrzeli za obdobje 2018. Tretja točka je določen niz strukturnih reform. Ena od teh reform je reforma trga dela, druga reforma je reforma pravosodja, tretja reforma je reforma energetskega sektorja, sam pa bi dodal še nekaj in tukaj bom odgovoril tudi o vlogi ECB, gre za obravnavo slabih posojil. Mislim, da bi morali še enkrat zagotoviti zagon bančnemu sistemu. Naša vloga v trojki v zadnjih dveh ali treh letih je bila prav ta. Obravnavamo finančni sektor in to je bliže institucionalnim zmogljivostim ECB. Hvala. Hvala za zanimiv in pomemben monetarni dialog. Povedati želim, da se mi zdi zelo pomembno, da ste omenili pomen regulativnega okvira na mednarodni ravni. Dobro je, da je odbor izglasoval poročilo, ki se zelo razlikuje od senatorjev um, v ZDA. Podpiramo trdne in zdrave standarde na mednarodni ravni. To je zelo pomembno za ta odbor. In mislim, da smo govorili res o pomembnih temah danes. Hvala lepa. Naslednji monetarni dialog bo potekal 29. maja. Hvala. Ja, colleagues, please. Kolegice in kolegi, prosim za pozornosti, nekaj sporočil, predno nadaljujemo z naslednjo točko. Sprva pred člane um, opozarjamo, da bo delavnica za EPSI, za člane našega odbora, uh, 8. v sredo in tudi skupaj skupni um, ekon budžet uh, eh, eh, sestanek, potem pa še ekon kant, koliko bo 13. 18. februarja v Strasburu in takrat, ko bomo tam, bomo verjetno tudi glasovali obeh uh, poročilih, ki ju predlagamo z današnjega eh, dnevnega reda in tudi z, o tem, kar se bomo govorili na skupnem odboru, skupnem sestanku z odborom budget 13.2. Torej. Potem MIFID 2 osnutek. Dobili ste to 23. januarja, ko regenda pripravljajo eh, pravniki, lingvisti in odgovorni v našem odboru v skladu z 231. členom. Če ni z odbor, strani odbora nobenega ugovora, bo korigendum eh, predan parlamentu. O tem se bo poročalo na plenarnem zasedanju, najverjetneje na februarju, februarju v drugem zasedanju in uh, naj bi potem dosegli nižji uh, eh, prak v skladu z pravil, uh, členom pravilnika 176. No, sedaj pa naš dnevni red, današnjega uh, dnevnega uh, reda in sicer uh, za biro in pravno eh, gospodarsko upravljanje. Koordinatori, tukaj smo se že odločili, do, odločitev je sprejetje. E, potem imamo, e, kot smo že rekli, e, skupni odbor, sestanek Strozbura, predsednik Čibo Katajnen. Potem imamo še dogovor glede Dombrovskega, Moskoviči, taksacija oziroma obdočitev, finančne storitve in potem bomo še o tem razpravljali na odboru Ekon, kmalo bomo sporočili kdaj oziroma datum. Pla, pra, pisal bom evropskemu predsedniku Eh, Evropskega parlamenta zahtevajoč spremembo um, konference v Talinu med zelenim eh, tednom, potem bomo imeli še notranji uh, sestanek o dnevnih redih v letu 2017, po možnosti 15. februarja. Govorili bomo tudi o tržnih zadevah, potem bo še ena misija za Grčijo. Uh, začeli bomo z določenimi programi za posameznimi državami članicami in vabili bomo posamezne nevladne organizacije in uh, pod, zagotovili bomo politično podporo, če je to potrebno. Organizirali bomo potem nadaljevalne sestanke po tem sestanku z um, marca z Moskovičem. Uh, potem uh, imamo še uh, sestanke o um, reformah trga dela, uh, privatizacijskem skladu in ne nazadnje Eh, pregled delegiranih aktov, eh, odločitev o MIFIDu in tehničnem standardu 21 stališče. Eh, jasno je bilo, da večina ni bila za to na ekonu. Seveda politične skupine, ki to želijo, lahko to izpostavijo na plenarnem zasedanju. Uh, Eh, potrjujem, da sem dobil sporočilo o predsednika Tejanja glede eh, predsednika biroja in eh, prosim, da po skrbimo, da čim prej izvolimo naš biro. Nekoliko osamljeni se tukaj počutimo. Okay. Thank you. And, uh... Uh, Najlepše hvala in sedaj uh, točke 6, um, 7 uh, in 8, rešnica EBA, EOPA in ESMA, poročilo Sander Luns, potrebujemo pregled EOPA. Um, amadmajev dajem besedo poročevalcu. Najlepša hvala, hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so poslali nekatere kvalitetne predloge sprememb, sedaj jih pregledujemo in pripravljamo kompromise. Upam, da jih bomo pripravili in tudi eh, razdelili do eh, najpozneje zvečer v sredo. Eh, Predlog je tudi, da ne bi imeli sestanek ehm, poročevalcev v senci, ampak bi šli z pisnim postopkom, tako da bi bili te izved, kompromise izvedljivi. Dve zadevi naj samo danes omenim prvo. Različne skupine v tem odboru so izpostavile različne zadeve v svojih predlogih sprememb, nekateri so govorili o proporcionalnosti oziroma sorazmernosti, drugi pa o zaščiti potrošnikov, preglednosti in tako dalje. Upam, da bomo uspeli v kompromisi združiti čim več predlogov sprememb. Drugič, na kratko o 26. in 23. predlagu mnenja glede eh, EBE, gospod London in gospod Karasta dala predloge, eh, osredotočata se na eh, možnost vključevanja EBE v sistem nadzora ECB in tudi možnost povezave EBE z e SSM v Frankfurtu. Torej, Eba se mora. Uh, o tem je treba razpravljati. Ne vem, če je naše mnenje pravi kraj za to in sploh nima smisla biti tako specifičen. Nekateri torej predlagate, da se premakne celo v Frankfurt. Um, mogoče kdo drug si želi, da se to preseli v Dublin. Kakšni italijan bi si želel, da ima nov sedež. Um, Eba v Milano, ne vem, mogoče bo kdo rekel tudi Brusel, to vedno lahko upamo. Torej, eh, predlagal bi, da se odločimo za naslednjo obeseditev, da imamo čim več preglednosti o, prost, o načinu odločanja o prihodnosti. Eh, Ebe in kje bo njen sedež. Sedaj pa v bistvu si želim predvsem mnenja slišati od poročevalcev Senci. Najlepše hvala, mislim, da je to zelo pametno, to ni nekrajne čas, da bi izpostavljali to temo, sedaš uh, eh, v okviru uh, uh, podeljevanja razrešnice in medtem, ko potekajo pogajanja o Brexitu. Torej, očitno je, da uh, je vse skupaj precej neustrezno in da to res ni primerno. Za Venerlage v imenu Evropske ljudske stranke. Ja, eh, ja, hvala lepa. Če si dobro pogledamo, imamo več kot 100 predlogov sprememb za vsa tri poročila. In vsebinsko se to manj ali več pokriva, tako da bo najverjetneje možno, da bo poročevalec razmeroma hitro oblikoval kompromise. Pri določenih zadevah pa nažalost obstajajo razlike, ki jih je treba izpostaviti. In sicer ena od teh zadev je kakšna bodo sredstva, ali bo prišlo do zmanjšanja sredstev. Nekateri menijo, da je treba prerasporediti določena sredstva. Poročevalec eh, govori o konvergenci in izvedbi, eh, o finančni, eh, večji podarek na finančnih kot pa pravnih zadevah. Potem imamo tudi predlog, oziroma vprašanje glede uh, mandata uh, Ebe in ostajanja v okviru mandata. Eh, tudi pri Esmi je tako, ali pa naprimer pri Ejopi, da so uh, šli čez meje svojega mandata. Razulika je kritiziral uh, romunske finančne organe in zahteval več nadzora strani Ejope, tudi v okviru svojega predloga sprememb. In drugi poslanci so tudi izpostavili, da v določenih primerjih finančni nadzor ne funkcionira in da je treba tukaj postaviti tudi vsebinsko vprašanje. Ne gre le samo za to, kam je treba preseliti sedež ene ali druge inštitucije v Frankfurt ali kamorkoli že, če eh, se Brexit izvede. Ampak je to stvar, eh, o katerem moramo razmišljati in v okviru povezovanja oziroma integracije z SSM-om. Sedanja pogodba določa, da ima Eba, eh, oziroma samo najem prostorov do leta 2026, da to eh, je treba tudi upoštevati v eh, proračunskih vprašanjih. Vseeno je, kam se preseli uh, sama uh, agencija. G bolj gre za vprašanje najema prostorov, potem pa še transparentnost oziroma preglednost. Um, kot so rekli kolegi Gigoldzani in drugi, kolega Gigold je govoril o nekem kanalu za uh, žvižgače, o eh, pri Ejopi e in drugih inštitucijah, kjer bi Eh, se lahko oglašali, eh, skozi katere bi se lahko oglašali žvižgači. Torej, upam, da bomo uspeli pri vseh amadmajih našli neko razumno rešitev. V imenu eh, poročevalka v senci gospi Franzulike, torej čisto na kratko, opravičujem se, da poročevalca v senci ni tukaj, gospode Franzuljaka, in govoril bom o njegovem imenu. Torej, naj kratko naj povem, da so ta tri organa zelo pomembna in da je razrešnica priložnost, da uh, pregledamo njihovo delovanje, ugotovimo, če so kakšne težave. Glavna skrb je seveda, da zagotovimo dovoljšna sredstva za njihovo delovanje in za izvajanje mandata neodvisno in učinkovito. Za našega stališča širitev nalog za te organe eh, pomeni tudi povečanje sredstev, ampak po drugi strani potrebujemo tudi bolj racionalno uporabo že dodeljenih sredstev. To je tukaj naš glavni povdarek. In naj izpostavim tudi druge. Um, um, predloge spremem zlasti glede drugega in uh, četrtega odstavka. Upam, da bo to poročevalec upošteval. Glede pisnega postopka, ki ga predlaga poročevalec, uh, se nam zdi uh, primerno, da smo lahko dodatno optimistični in uh, res upamo, da bom oblikoval uh, vseobsegajoče uh, dobre kompromise, ki bodo upoštevali pomisleke vseh. Hvala. Še EKR, želite vi še kaj? No, se opravičujem, to je že poročevalec iz te skupine. Dobro. Alte, gospod Tolbac. Hvala, gospod predsedujoči. actually some slightly more imam nekaj bolj diplomatskih komentarjev o določenih predlogih sprememb pri tem poročilu. Um, glede uh, teh se je že zelo jasno izrazil sam poročevalec in zato o tem sam ne bom govoril, to se ne bom spuščal, bo pa ponoma ga namreč e, podpiram v njegovem pristopu, uh, da najde um, dejanski učinkovit način, kako nadaljevati. Poročilo kot tako, po mojem mnenju, je dobro, je uravnoteženo in um, način, kako je napisano, ton je primeren in lahko, po mojem, nadaljujemo kljub nekaterim predlogom sprememb. V naslednjih dneh bo eh, potekal pregled eh, SSA in eh, vedeli bomo, kako se bo do sredstva prenašala. Žel, veselim se dobrega sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci in ne vidim, da bi lahko tukaj bila kakršnakoli težava. Hvala. Thank you. Uh, um, Gueno, so stand for the Greens. Eh, najlepša hvala. Prvo, naj se zahvalim poročevalcu za zelo bogato in jasno poročilo, kateri, pri katerem se strinjamo z mnogimi točkami, eh, še zlasti eh, spreminjanje financiranja, vključevanje sorazmernosti na tej točki in tudi uh, višja kakovost glede preglednosti še zlasti zapisnikov upravnih organov oziroma izvršilnih organov, da bodo te vsem dostopni oziroma v celoti deljeni. Zahvaljujoč se tudi kolegu Bernardu Lagenu, um, ki je podprl žvižgače in zaščito žvižgačev, naj še dodam, da je to lahko bolj vidno in da je to potem boljše za vse um, evropske nadzorne organe uh, in že vnaprej se veselim nadstrankarskega dela in tudi se zahvaljujem za tisto, ki je bilo že upravljeno v preteklosti. Imamo pa različna mnenja pri nekaterih zadevah in uh, tukaj se mi zdi ključno izpostaviti nekaj. Nekateri predlogi sprememb, ki so bili že omenjeni strani Wernera Langena, namreč postavljajo pod vprašanje, ali naj evropski nadzorni organi oziroma zlasti EIOPA ali so prekoračili svoj osnovni mandat. Ne moremo, po moje, dokazati kakršen koli tak primer. Um, zelo bi bil eh, previden, da bi v poročili parlamenta o razrečnici zapisali, da je prišlo do prekročitve mandata. Bilo bi dobro, če eh, podate dokaze, predno kaj takega zapišemo. Razen tega pa, eh, če evropski nadzorni organi, kot pravi poročevalec, financirajo um, dejavnosti, ki niso ključne. Uh, v tretjem odstavku mi imamo tukaj pomisleke ali to se sploh lahko dokaže. Namreč eh, po mandatu je vključena zaščita potrošnikov in vlagateljev, vključene so tudi vprašanja finančne stabilnosti in tako dalje in tako naprej. Torej, mandat je zelo širok in če pregledate, kaj evropski nadzorni organi počnejo, kaj so počeli, mnogokrat sploh niso mogli izpolniti mandata, ker jim druge oblasti niso dale dovoljenja oziroma prave kompetence, da bi delovali. In to smo izpostavili in to je popolnoma nasprotno mnenje od tega, ki pravi, da so evropski nadzorni organi prekoračili svoje mandate. Mislim raje, da je prihajalo do problemov pri sorazmernosti. Tu pa se vsi strinjamo. V nekaterih primerjih uh, eh, so obstajala. Um, pravila, ki so bila prehuda za male udeležence na trgu, a, ampak zelo težko je nasti konkretne primere, v katerih je bilo sploh mogoče v celoti izpolniti mandat. V enem od predlogov sprememb smo izpostavili cel sklop primerov, kjer to ni bilo mogoče. Torej, to je eden od primerov, kjer imamo različna mnenja kot politične skupine. E, socialdemokrati namigujejo na zaščito potrošnikov, to je približno v skladu s tem, kar sem sedaj rekel, ampak v kompromisih, po moje, to zna biti občutljivo vprašanje in to je vprašanje, kjer se jaz e, vidim vsebinski e, problem. Edino, tako področje. Kaj, drugo vprašanje je pa seveda premestitev ali preselitev same e, inštitucije, tukaj se lahko najde in kompromis, ampak Evropski parlament se je vedno zauzemal, da bi imeli eno in isto lokacijo zaradi boljše učinkovitosti in to je tudi smiselno nadaljevati na ta način. Ni mi pa jasno in tukaj uh, moramo vprašati gospoda Lange in gospoda Karasa, uh, če naj bi uh, vključili uh, EBO v SSM. Uh, ali se to vključuje na, e, navezuje na ECB, ali naj imamo v okviru ECB-a več inštitucij in uh, pooblastili, ali pa potrebujemo uh, zunanjega uh, nadzornika, ki bi zunaj ECB-a, ki bi vključeval pooblastila EBA. Uh, ampak če vključimo to funkcijo v okvir ECB-a, bomo zmanjšali demokratično kontrolo. Ne vem, če uh, si uh, ravno Evropski parlament želi iti po tej poti. Hvala. NF, kdo govori za to skupino? Ne, tudi za drugih skupine ni uh, tistih, ki bodo govorili, kolikor vidim. Dobro, čisto na kratko. Najprej, kar zadeva prekoračenje mandata. To je zapisano v delegiranih pravnih aktih na ravni 1. Tam je zavedeno, da se, navedeno, da se morajo ESA držati ravni 1. Pri reviziji IDD lahko sicer o tem še govorimo drugič. Ta predlog spremembe sem uložil ampak zato, ker menim, da sta denarna politika in nadzor nad bankami sicer v rokah ECB, ampak da bi to morali čim prej ločiti. Ne smemo imeti dveh uh, eh, usporednih institucij, ampak bi moralo biti to ločeno v okviru ene institucije. Reporter. Poročevalec. Hvala, gospod predsednik, hvala. Uh, poročevalcem vsencem za vse, kar so izpostavili. Zdi se mi, da je možno uh, povezati tri različna mnenja in jih čim bolj konkretizirati. Glede različnih zadev, ki ste jih omenili, čisto na kratko, gospod Langen, glede financiranja, ampak tudi, kar je rekel Sven in skupina SND, ena od rešitev bi bila izpostaviti avtonomnost in nadzorno funkcijo delovanja te inštitucije, potem spoštovanje mandata To je sedaj vključeno v našem osnutku kompromisnega predloga. Eh, to bomo eh, povezali tudi z, z mm, legalnostjo. Potem vprašanje najema prostorov EBE in pogodbe o tem. Eh, gospod Langen ima dodatne informacije. Očitno so se pogajali že kar nekaj časa o eh, pogodbenem določilu o izstopu, ki se lahko aktivira v letu 2020 in ta informacija bo poslana skupaj z um, kompromisi. SD je govoril o uh, financiranju, uh, o sredstvih. Eh, Alde bo 8. februarja organiziral um, delavnico oziroma seminar o pregledu evropskih nadzornih organov in potem še eh, transparentnost zapisnikov, to smo vključili v kompromise, tudi žvižgače, to bom posebej pogledal in tudi financiranje neključnih vprašanj oziroma zadev Tukaj se bomo lotili predvsem vprašanj sorazmernosti in ugotovili, kako lahko to vključimo. Hvala. Najlepše hvala. Potem bomo glasovali 27. februarja in 23. Eh, eh, marca na drugem odboru in potem eh, gre to na plenarko 22. Eh, glede eh, prekoračitve mandata imamo eh, tukaj močno urodje, imamo ehm, pregledne prerogative ehm, in ne gre samo za. Tukaj se lahko v bistvu vežemo na raven sredstev glede na dan mandat in gre potem za to, glede koliko sredstev bodo imeli, kako bodo lahko mandat izpolnjevali. Ampak jaz mislim, da je to kar koristno in močno urodje ali orožje. Ampak seveda, prevencija preprečevanja je vedno boljša. Zdaj smo bili s tem učinkoviti. Naj vas tudi opomnem na razliko med inštitucijami v evroobmočju in inštitucijami, ki proti produkti, eh, ki pokrivajo celotni evropski skupni trg. Tukaj so eh, razlike precejšnje. Eh, Naprimer EBA pa ECB, e pa seveda imeli bomo pregled evropskih nadzornih, nadzornih organov in to bo potem primeren kraj, da razpravljamo. Sedaj se ozmejimo na sredstva. Najlepše hvala za to zanimivo razpravo. S tem zaključujemo našo sestanek. V ponedeljek 13. februarja imamo na naslednjo sejo ob sedmih zvečer v Strasburu. Najlepša hvala za pozornost in s tem zaključujem sejo.